Gospod predsednik. Naslednja točka na našem dnevnem redu je izjava baronice Ashton glede stanja pravne države v Rusiji. Besedo predajam predstavnici, visoke predstavnice in podpredsednice komisije, gospe Čuri. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci v imenu. Poleg eh, v tej razpravi bo predsedstvo, mačarsko predsedstvo zastopalo visoko predstavnico komisije. Baronica Ashton je trenutno na potovanju na Bližnjem vzhodu. Zahvaljujemo se vam za to, da ste eh, stanje človekovih pravic in pravne države v Rusiji postavili na svoj dnevni red. Eh, od predsednika Medvedja smo dobili nekaj pozitivnih eh, signalov v Rusiji in pa tudi na Severnem Kakazu. Imamo še vedno hude težave. Gre za nasilje, za ustrahovanje aktivistov, odvetnikov, neodvisnih. Eh, žurnalistov. To so vse stvari, ki nas zelo skrbijo. Imamo celo vrsto primerov, ki jih ne moremo sprejeti. Imamo brutalne napade na ruske žurnaliste Olega Kašina in Anatolija Adamčuka in okoljskega aktivista Konstantina Fetisova. To so samo zadnji primeri, ki nam kažejo, kakšno vzdušje negotovosti in ostrahovanja vlada v Rusiji za novinarje, aktiviste in borce za človekove pravice pri njihovem vsakodnevnem eh, delu. Kljub zagotovilom na vseh eh, ravneh se te, ta nasilja in ustrahovanja pojavljajo. To vrstne primere vidimo pri borcih za človekove pravice. Tukaj imamo primere gospe Estemirove, gospe Politkovske, gospe Baburove in gospoda Markelova. To so samo nekatera imena od mnogih in to bo velika preizkušnja za učinkovitost ruskega pravosodja. Dokler bodo ti zločini nerešeni, bo še vedno vladal duh nekaznovanosti v Rusiji za to vrstna dejanja. Imamo pa tudi pozitivni razvoj, naj omenim sklep Moskovskega mestnega sveta, da dovoli mirne, miroljubne demonstracije, ki so bile do pred eh, enim letom prepovedane, kot so demonstracije v skladu z 31. členom ali dan jeze. Istočasno pa še dobivamo poročila o samovoljnih eh, aretacijah eh, demonstrantov po vsej državi na teh dovoljenih demonstracijah, kot tudi na demonstracije drugod po državi. To nas zelo, zelo skrbi. Svoboda izražanja, svoboda združevanja predstavljajo ključne pogoje za razvoj sodobnih družb. Vse to je zakoreninjeno v ustavi Ruske federacije. Vse to je tudi del zavez, ki jih je Rusija sprejela kot članica Združenih narodov OVSE-ja in sveta Evrope. Evropska unija poziva Rusijo, da izpolnjuje svoje obveznosti in zagotavlja te pravice svojim državljanom. Predsednik Medvede je eh, svoj svet za človekove pravice zaprosil, da preveri primere kot ruski lebedev pa magnitski. Eh, zelo pozdravljamo to njegovo odločitev. Evropska unija ne skriva, da ima velike pomisleke glede obravnave teh primerov. Predsednik Medvedev je več, se večkrat izrazil proti temu, čemu pravi legalni nihilizem, ki vlada v Rusiji. Evropska unija je pripravljena podpreti Rusijo pri prizadevanjih, da to premosti v reformi pravosodnega sistema. Prepričanost, da realna modernizacija zahteva vzpostavitev upravne države in ustrezno izvajanje te pravne države, eh, nas je pripeljalo do sklenitve partnerstva za modernizacijo. V to je ključeno vzpostavitev ustreznega sistema pritožb na civilih in kazenskih sodiščih v Ruciji v tesnem sodelovanju z predsedniško administracijo in svetom Evrope. S Rusijo s tem že sodelujemo, kot tudi na novih projektih proti korupciji in uh, izpolnjevanja Haške konvencije. Položaj na Severnem Kakazu je posebne vrste in zahteva takošne ukrepanje. Potrebujemo novo strategijo za gospodarski in socialni razvoj in podpiramo prizadevanja poslanca Kolponina. Vendar pa moramo spostaviti tudi trajni odziv na izzive, ki jih povzročajo teroristi s svojimi akti proti civilnemu prebivalstvu. Nadaljno nekaznovanje varnostnih organov, ki operirajo v Čečeni, ohranja eh, duh terorja na tem območju in tudi to nas zelo skrbi. Cenimo eh, prispevke vseh, ki so žrtvali svoje življenje, ki so bili žrtve agresije zaradi svojih eh, poklicev ali pa zaradi svojega razmišljanja, ki so živeli v tako nevarnem okolju gospod eh, predsednik, eh, poslanke in poslanci, na vsak način razvoj ni zelo pozitiven, vendar pa vidimo pozitivne signale glede situacije človekovih pravic v Rusiji, na katere pa vplivajo pogosto koraki nazaj eh, pri spoštovanju človekovih pravic. Tako da nismo priča pravemu napredku. Vendar nas to ne sme ustaviti, ostati moramo opogumljeni. Se je treba vzpostaviti ustrezni razvoj ruskega prava, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Sodelujemo v dialogu za Rusijo glede človekovih pravic in Rusija to sprijema. Seveda tudi kritizira nepopolnosti znotraj Evropske unije. Nadaljevali bomo z našimi prizadevanji, saj ne vidimo nobene druge alternative. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča svetu. In zdaj nadaljujemo z govorniki v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Šeflin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik, gospa Džuri. Seveda vemo, da to, kar se dogaja v Rusiji, ni v skladu z pravno državo. To vpliva na odnose Rusije z preostalim svetom in tudi na odnose z lastnimi državljani. Evropska unija, ko se ukvarja za Rusijo, mora upoštevati tudi eh, ne zakonske zadeve, kot je politično vmešavanje, korupcija in občasno tudi nasilje, odnos eh, med. Eh, Rusijo in Evropske unije je negotovo. Tukaj manjka tudi transparentnost in odgovornost, ko gre za, evropsk, za ruske državljane, na njihovo življenje bolj vplivajo samovoljne odločitve in nasilje, kot smo tega vajeni v Evropski uniji. Rusija je torej tukaj naredila korake nazaj. Evropska unija ne more narediti nič drugega, kot eh, da živi z svojim pomanjkanjem legalnosti in eh, rusko nelegalnostjo. Hvala lepa, Adrian Severin za socialiste in demokrate v Evropskem parlamentu. Gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, delitev moči med državo in civilno družbo določa vsebino političnih odločitev, previdljivost sprejemanja teh odločitev in ustrezno izvajanje teh odločitev je treba zagotavljati mora zagotavljati neodvisno sodstvo. Evropska unija in Rusija lahko sodelujeta med seboj samo, če bodo sistemi delitve moči med tema eh, sistemoma enaka in eh, da bomo primerljivi. Doseganje takšne kompatibilnosti in izvajanje partnerstva in sodelovanja na osnovo soglasja interoperabilnosti in ne eh, na osnovi dajanja leksi in kritiziranja. Rusija je polna članica in podpisnica konvencije o človekovih pravicah in ima možnost pogledati svoje spoštovanje pravne države in nespoštovanje človekovih pravic. Skupaj z Rusijo si moramo prizadevati za doseganje skupnega prostora varnosti, svobode in pravice. Rusija naj bi pristopila k Evropski konvenciji in eh, bi morala izkoristiti svoj eh, položaj pri izvajanju oziroma pristrajanju na upoštevanju pravne države. Pred leti, ko je Evropski parlament eh, imel manj pristojnosti kot neka militantna nevladna organizacija, smo lahko samo komentirali. Zdaj, v času Lizbonske pogodbe, smo bolj močna institucija, s tem imamo tudi več odgovornosti, moramo biti progresivni pragmatični in se sami omejevati. Ne smejo nas voditi čustva, ne moramo brezbrižno ravnati s svojimi vrednotami po drugi strani, ne moremo biti hkrati tožilec in sodnik, ne moremo soditi na osnovi različnih govoric. Naša kredibilnost, se odraža pri naših dejanjih in tudi pri naši odprtosti. In to je najboljše orožje, ki ga imamo v našem dialogu z Rusijo. In te moramo razviti strateško partnerstvo z Rusijo. Ne smemo pa ponovno sprožati hladne vojne. Hvala lepa. Kristina Ojuland za Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za nas je Rusija pomemben partner Evropske unije, zato pričakujemo, da bo Rusija spoštovala svoje mednarodne obveznosti in izvajala svojo ustavo in eh, spoštovala ustavne pravice svojih državljanov. Kršitve človekovih pravic, eh, civilnih pravic, to vse je nekaj vsakdanjega v Rusiji. Nezakonitosti in eh, široko razrasla korupcija je pripeljala do tega, da je prizadela 300 tisoč državljanov Rusije samo v lanskem letu. Težko je tudi postaviti primerno zrače za tuje vlaganja, če se take stvari dogajajo. Še zdaj se izvajajo neostavni ukrepi Rusije, tukaj imamo tudi zelo nasilne primere, zato ruska ustava ponuja možnosti za razvoj raznolikega sistema, vendar pa In smo priča marginaliziranemu parlamentu. Sprašujem predstavnico sveta, kakšne sankcije se bodo uporabili proti ruskim uradnikom, ki so neposredno odgovorni za zlorabo človekovih pravic in uh, krnjenje pravne države. Evropska unija mora biti konsistentna pri svoji politike do tretjih eh, držav. Vse se bomo diskreditirali, če bomo zapirali oči pri nekaterih uh, kršitvah v enih državah, v drugih državah pa bomo hudo sodili. Ne moremo vzpostaviti normalnih odnosov, če ne bo Rusija naredila velikih korakov naprej in tega se moramo zavirati. Hvala lepa. Gospod Werner Šulc za zelene. herr präsident meine damen und herren! die russische föderation ist trotz einer einwandfreien. ruska federacija je kljub spodobni ustavi še daleč od pravne države in eh, tukaj imamo velik razkorak nimamo temeljnih eh, pogojev to je neodvisno sodstvo in svobodni mediji. Slišimo sarkastična priporočila, ena tretjina eh, primerov na Evropskem zdišču za človekove pravice prihaja iz Rusije. Državljani tam pogosto ne najdejo pravice. To se kaže tudi na zmanjšanem številu pritožb, čeprav predsednik Medvedjev in premije Putin predstavljata dva pravnika na vrhu države in sta oba napovedala, da se bodo borila proti takšni praksi. Njuni besede je. Njunim besedam sledijo popolno obratna dejanja, tako da ne moremo imeti zaupanja tukaj se sprejemajo odločitve, nobene odločitev se ne spreme brez eh, posvetovanja z višjimi instancami, s tem eh, so uradniki bolj poskrbeli za svoje napredovanje kot na izvajanje pravice. Sodnik Danjukin je dobil sodbo v roke in jo je moral samo še prebrati, bila je diktirana od skoraj. Sovi, v, ruska pravna država je ostala v Golaku. Taka vodena demokracija je povezana z vodenim pravosodjem. Če tudi pravosodje predstavlja državo kaznovanja, nikakor eh, ne upravlja svoje funkcije, ko gre za kaznovanje političnih eh, dejanj. Zastrašujoči so odnosi na področju kazenskega pregona. Eh, odvetnik, ki je odkril primer eh, korupcije, se je znašel v zaporu in je tam umrl zaradi eh, nenudenja medicinske pomoči. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo bodo pozitivni samo, če bo rusko vodstvo dejansko izpolnjevalo pričakovanja državljanov, ki jim bo dalo ustrezne pravice in izpolnjevalo obveznosti, za katere se je Rusija zavezala v okviru mednarodnih sporazumov. Zato je potrebno zagotoviti eh, svobodne in poštene Volitve v novi parlament v skladu z standardi, ki veljajo v Evropski uniji, omogočiti je treba tudi ustrezen dostop do medijev. Hvala lepa, eh, kolega, gospod Charles Stenok eh, za ECR. Gospod predsednik Rusije je pomemben partner za Evropsko unijo vendar si ne moremo zatiskati oči, da gre v pri, primeru Rusije za pravo demokracijo. Tukaj imamo eh, nasilje proti političnim aktivistvom in sodniki govorijo to, kar jim diktira nekdo drug. To je odgovor na vse. Brez dvomlja, ker jim. Mel, izvaja svojo oblast na tak način, kot je objavil Wikileaks. Gre pravzaprav za mafijsko državo. Svet Evrope je diskreditiran zaradi stalnih prekrškov avtoritarnega režima v Rusiji. 27 tisoč primerov imamo samo v Rusiji na Evropskem sodišču za človekove pravice, vendar pa lahko Rusija predpisuje eh, sodiščem, kako morajo glasovati. Tukaj gre za to, da eh, je diskreditiran svet Evrope in ga zato mednarodna skupnost eh, vse bolj ignorira. Mislim, da je čas za to, da Združeno kraljestvo razmisli o svojem članstvu v tej organizaciji in na tem sodišču. Hvala, hvala kolega. Nekoliko prehitri ste bili in eh, tolmači so vam komaj eh, sledili. Bruno Golniš. Gospod Golniš, izvolite. Long, Mr. President? Combien de temps, s'il vous plaît? Hvala, koliko časa imam? Eno minuto. Monsieur, monsieur le Président, le Parlement... Gospod predsedujoči, Evropski parlament meni, da lahko Rusiji pridiga, ko gre za človekove pravice, pa bi morali najprej pomesti pred svojim pragom. Eh, omenili smo tudi gospoda Assange, ki vodi stran Wikileaks. Eh, ne strinjam se s tem, kar počne, ampak eh, on je že nekaj tednov zaprt v Veliki Britaniji zaradi tega, ker zahteva Švedska, da njegovo izročitev. Eh, gre za primer eh, soglasnih spolnih odnosov. Ampak gospod eh, Assange pravi, da je šlo za soglasno dejanje. Ampak kaj se dogaja? Te ženske se spoh ne bi smele nage spraviti v, njihov, v njegovo posteljo. Gospod poslanec, to ni tema naše razprave, pravi predsednik in prekinja govornika. Mikro. Ja, ja. Dirkolog. Zaradi tega, ker ne slišimo, kar pravi poslanec, ne moremo tolmačiti. Kolega, razumem vas, pravi predsednik, ampak trenutno razpravljamo o razmerah v Rusiji prosim, da ne spreminjate teme sredi razprave. Res mi je žal. Naslednji govornik. Gospodija Omenrojten. Vujšite. Hvala lepa. Gospod predsednik, Danes razpravljamo o Rusiji zato, ker ruski voditelji pod vodstvom predsednika Medvedjeva tako pogosto podarjajo potrebo za vzpostavitev pravne države v Rusiji. Toliko je specifičnih primerov, kjer se to posodabljanje pravne države v Rusiji ne dogaja. Oglejmo si problem korupcije, ki je v porastu, po mojih informacijah, kljub temu, da je Rusija sprejela nekaj nove zakonodaje o korupciji. Prav tako se dogaja, da so aretirani borci za človekove pravice, tudi tisti, ki so dobili Saharovo nagrado. Gospod eh, predsednik, ta posodobitev pravne države zgolj, eh, so zgolj besede, ne pa dejanja ko razpravljamo o sporazumih med Evropsko unijo in Rusijo, je zaskrbljujoče, da v poročilu o posodobitvi obstaja samo pet stavkov o modernizaciji sodstva v Rusiji. Mislim, da bi morali postati tudi mi bolj strogi, ko gre za ta vprašanja. V poročilu, ki ga bomo pripravili o Rusiji, moramo pozvati k temu, da se vzpostavi pravno državo v Rusiji. Hvala lepa, gospod Fleckenstein, za dve minuti. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, žal mi je, da je današnja razprava prišla tako kratkoročno na dnevni red, tako da visoka predstavnica ne more biti z nami. Catherine Ashton je pretekli mesec skupaj z svetom pripravljala dogovor o sodelovanju z našimi strateškimi partnerji, tudi z Rusijo. Razpravljali so o tem, da bi to sodelovanje izboljšali. Pri njenih prizadevanjih za naša enotna stališča bi se mi že zdelo smiselno, da, te razprave, da nimamo te razprave v njeni odsotnosti. Noben strateški partner nam ni tako blizu kot Rusija v geografskem, kako tudi v zgodovinskem smislu. Zato nas zelo zanima notranje politično dogajanje v Rusiji. In tukaj želim povzariti na delovni program, ki so ga pripravili koordinatorji partnerjev za modernizacijo na ruski strani, pa tudi na naši strani. Ta skupni delovni program o posodabljanju vsebuje pomembne pristope ki bi naj podprli razvoj pravne države v Rusiji. Prav tako je to pravilna pot do tega, da naše partnerstvo resnično postane koristno v konkretnem smislu, torej za državljane. Pri pobudi o posodabljanju Rusije je ruski predsednik ponudil svojim mednarodnim partnerjem koristno možnost za sodelovanje z Rusijo in to priložnost moramo izkoristiti. Moji kolegi so že povedali, če bi naj bilo posodabljanje trajnostno, potem tukaj ne gre samo za tehnološko posodabljanje, ne gre samo za posodobljeno rusko gospodarstvo, ampak gre tudi za zanesljiva načela pravne države šele ko se bodo lahko državljani lahko zanesli na pravni okvir, bodo imeli tudi pogum za investicije in pa inovacije. Sprejmimo to ponujeno roko in eh, pomagajmo Rusiji pri tem, da poskrbi za to posodabljanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jatek, Jacek Protaševič. Minuta, prosim. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsed, predsednik. Podobno kot večina kolegov, ki je govorila do sedaj, tudi sam podpiram očitno izjavo, da je Rusija za EU strateški partner, tako kar se gospodarstva kot mednarodne varnosti tiče. Jasno je, da nas razmere v Rusiji zelo zanimajo. Prav tako se zdi, da vidimo zelo zaskrbljujoče trende. Samo tri odstotke Rusov verjame, da ima sploh kakršenkoli vpliv na politično življenje v, v Rusiji. 60 odstotkov jih pravi, da ne morejo izvajati svojih možnosti. In več kot 80 odstotkov jih pravi, da se uradniki ne držijo svojih pooblastil. To je seveda zelo temna podoba države, ki nam je blizu in katere razvoj je zelo pomemben. Vendar pa seveda gospodarski razvoj ne sme biti vse. Tudi pravna država je zelo pomembna. Na to se moramo osredotočiti podobno, kot to počnemo z drugimi sosedami. Hvala lepa, gospod Galer, minuta. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Poleg obeh eh, poglavi sodelovanja na gospodarskem področju pa tudi pri ostalih izzivih se mi zdi pomembno in to je sedaj prišlo do izraza, da obravnavamo vedno znova tudi razmere glede pravne države v Rusiji. V zadnjih tednih smo zelo veliko govorili tudi o stabilnosti v sredozemlju in smo opredelili, kaj stabilnost ni, namreč avtoritarne strukture. Istočasno pa mislim, da je za Rusijo tudi jasno, da ne moremo stabilnosti zagotoviti, če bo prihajalo do političnih preganjanj novinarjev in ljudi, ki se zauzemajo in borijo za človekove pravice. Zato je po mojem mnenju vedno pravi čas pregovoriti o tem. Upam, da bomo v operativnih odnosih z Rusijo, ki jih imamo, v bližnji prihodnosti se tega tudi lotili. Da bomo Rusiji jasno povedali, da postavlja svojo lastno prihodnost na kocko, če ne bo zagotavljala pravne države. Hvala lepa. You, um, Hvala lepa. Sedaj pa že postopek Catch the Eye. Kelam. Hvala lepa. Kar se tiče dogodkov glede novinarjev in aktivistov za politične pravice, politkovska in ostali je, so zadeve zaskrbljujoče. Nihče ni bil kaznovan in nobenega zločina niso razrešili. Zato potrebujemo preglednost. In če oblasti tega ne storijo, potem so soudeleženci. Natalija Vasiljeva je bila nedavno obtožena zaradi dogodkov okrog sojenja Hodorkovskemu. Dejala je, da sodniki niso eh, podali sodbe sami, temveč da so jim jo diktirali z vrha vsekakor. Pa je potrebno omeniti še druge primere in potrebno je pokazati, da je EU resnično zaskrbljena zaradi razvoja pravne države in preglednosti v Rusiji. Dejstvo, da so ruske oblasti tako živčne zaradi zamisli in eh, pogovorov glede vizumov, kaže, da ima to velik potencial pri spremembi razmer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Watson. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Veliko izmed nas v parlamentu vidi Rusijo kot del velike družine evropskih narodov. In upali smo, da bo po padcu Berlinskega zidu možno videti Rusijo, kako se približuje Evropski uniji. Žal se to ni zgodilo. Trenutno rusko vodstvo je izbralo lastno pot. In to je pot, ki povzroča veliko vznemirjenja za nas, ki si želimo mir in demokracijo in pravno državo za Ruse. Gotovo ima komisar več izkušenj s tem in tudi lasne izkušnje glede teh dogodkov. Pa pa da bo komisija pritisnila na visoko predstavnico, da sprejme novo politiko do držav, ki kršijo vrednote, ki jih mi imamo za pomembne. Potrebno je torej poskušati se razpravljati, razpravljati z njimi o človekovih pravicah. Ne dovolimo pa, da bi njihovi voditelji prali denar prek evropskega bančnega sistema, izobraževali svoje otroke na naših šolah in univerzah in počitnikovali v naših letoviščih. Če bomo enaki do vseh avtoritarnih voditeljev po svetu, bi lahko začeli s tem, da bi začeli etično zunanjo politiko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hautala. Hvala lepa. Pridružujem se kolegom, ki pravijo, da potrebujemo smiselne ukrepe za boj proti avtoritarnim režimom, ki kršijo človekove pravice. Rada bi prosila visoko predstavnico, če je pripravljena sprejeti ukrepe proti tistim, ki kršijo človekove pravice na tak način, kot je zapisano v resoluciji parlamenta, mislim, da z 15. decembra, ko govorimo o zamrznitvi premoženja in eh, prepovedi zdaj vizumov 60 uradnikov eh, zaradi tega, ker so povezani z umorom enega zapornikov v Rusiji. Ali smo dovolj pogumni, da bi sprejeli to pobudo? In visoka predstavnica, če je sodnik resnično hm, podal sodbo po diktatu eh, z vrha, glede Hodorkovskega in Lebedeva, ali bi morda lahko premislili potem o tem? Hvala lepa, gospod Pasko. Koleginje, kolegovi. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Rusija je ena najpomembnejših partneric Evropske unije. To pa je država, ki nima predolge demokratične tradicije. Lahko rečemo tudi, da se Rusija še vedno privaja na demokracijo, Prav tako se venomer borijo, borijo proti islamskemu terorizmu in zato so varnostne sile tam zelo pomembne. Standardi v Rusiji se razlikujejo od naših in potrebno jih je pazljivo preveriti. Dialog z Rusijo mora biti vsebinski, partnerski in moramo misliti, na izboljšavo sistema v Rusiji. Ne smemo eh, jih skušati samo podučiti, pogovarjati se moramo z njimi kot s prijatelji in moramo imeti skupne interese za blagostanje in mir v Evropi. Hvala lepa. Mr. Tarant. Tarant. Thank you. Hvala lepa. Gospod Šulc je pripravil resolucijo, ki je dobro otemeljena in ima prave zaključke glede vsebine. Nisem pa prepričan, nisem razumel Fleckensteina, kajti če poslovnik ne dovoli zastavljati vprašanja, bi vseeno rad spregovoril o tem, ali je predlagal, da bi se naj zadržali pri podpori tej resoluciji, ali je bilo ravno nasprotno, da naj jo podpremo z vsem srcem. Hvala lepa. Gospod Fleckenstein, želite odgovoriti? I didn't listen. Sorry. Nisem poslušal, se opravičujem. Ah, Ampak eh, bom odgovoril kasneje. Gospod Tarant, lahko ponovi vprašanje, prosim. Yes. Please, Mr. Tarant. Yeah, Mr. Fleckenstein. Gospod Fleckenstein, nisem bil prepričan, ali ste predlagali, da naj podpremo to resolucijo ki jo je zapisal v naš ulici in ostali, ali pa ste želeli, da naj je ne podpremo na tem plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Gospod Fleckenstein. I will vote for the Sam bom glasoval za resolucijo. Da. Thank you. Uh, that now concludes the... Tako, zaključili smo s postopkom Catch the Eye sedaj pa mm, visoka predstavnica in minister, ko boste pripravljeni. Hvala lepa, gospa predsedoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Najprej naj se zahvalim vsem za zelo dobro vprašanje med razpravo delim zaskrbljenost veliko izmed vas, ki je bila izrečena. Mislim, da bo Evropska unija kot celota morala na vseh ravneh z našimi ruskimi partnerji spregovoriti o tem. Ne smemo se odreči temu, da bi se na neposreden način pogovarjali z njimi, ko govorimo o konkretnih zadevah. Če smo strateški partnerji in mislim, da smo, moramo biti pripravljeni lotevati se tudi težavnih vprašanj naj povem, da sem eh, zelo vesela te razprave zaradi dveh razlogov. Prvič, nihče ni postavljal pod vprašaj, da je Rusija pomemben strateški partner za EU. In drugič, eh, vlada splošni, splošno strinjanje v parlamentu, da je potrebno zagotoviti celovito demokracijo in pravno državo v Rusiji. Ta postopek še ni končan veliko je težav pri vzpostavitvi demokracije v Rusiji. Vse, kar sem slišala, bom sporočila visoki predstavnici, podpredsednici komisije, zato da bi potem z različnimi sredstvi, ki so na našo razpolago, skušali zagotoviti rešitev teh vprašanj. 24. februarja bo prišla ruska vlada v Bruselj in to bo dobra priložnost, da ponovimo naše pomisleke. Prav tako moram dodati, da je Rusija stalno na dnevnem redu Gajerka, eden od evropskih svetov, morda veste, od lani je bil redno posvečen vprašanjem z našimi strateškimi partnerji. In mislim, da je predsednik Van Rompuy, tak da bo to nadaljeval tudi letos. To se je zgodilo že lani septembra. Naj odgovorim neposredno na vprašanje nekaterih poslancev, ki so zastavljali specifično vprašanje. Najprej gospa Hautala, človekove pravice, visoka predstavnica podpredsednica komisije. Moram povedati, da jemlje resolucijo, ki je bila sprejeta lani decembra, zelo resno. Sergej Magnetski in Vera Trifonova, vse to morajo ruske oblasti zelo natančno preiskati in svet po namenu prepozorno pozornost eh, tem vprašanjem. O teh zadevah govorimo na vseh ravneh, ne samo dvakrat letno glede razprav človekovih pravic, tudi na vrhu. Govorimo tudi o obvezah Rusije glede mednarodnih obvez. Vse instrumente, ki jih imamo na razpolago, moramo izkoristiti na podlagi jasnih dokazov. Najprej venomer pozivamo Rusijo, da zagotovi ustrezne preiskave. Gospa Omen Reuten, če mi dovolite, človekove pravice, kot sem že omenila, so v srče pogajanj novega sporazuma. In o tem govorimo na veliko različnih ravneh. Lahko vam zagotovim, da obveza EU in Rusije za spoštovanje človekovih pravic, tudi manjšin, bo zelo visoko na dnevnem redu tega sporazuma. In to bo ključni element prihodnjega sporazuma. Gospo, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci in poslanke, Naj za zaključek povzamem to, kar sem že dejala. Neodvisnost sodstva, pravna država, to mora biti ključni del reform, ki, so, ki se izvaja trenutno v Ruski federaciji. Evropska unija mora biti pripravljena podpreti Rusijo v teh prizadevanjih. Svoboda govora, zbiranja so ključni elementi, na katerih temelijo vse zahodne demokracije. Rusija mora izpolnevati svoje pravne obveze, vse članice Sveta Evrope, Združenih narodov in tudi OECD. Severni Kaukaz ostaja vir velike zaskrbljenosti za nas. Rusija mora iskati trajnostno rešitev za ta pandemski problem v regiji. Pomembno je pomisliti na to, da kljub veliko pomislekom, ki jih imamo in kljub veliko izzivom, s katerimi se Rusija trenutno sooča, da imamo tudi kar nekaj pozitivnih signalov. Predsednik Medvedev mora izpolniti svojo besedo in eh, moramo izvajati resen dialog z Rusijo glede človekovih pravic. Če pa obstajajo primeri, ki moramo biti pazljivi, moramo zelo previdno spremljati, kaj se dogaja v Rusiji. Hvala lepa za vaše pripombe. Visoka predstavnica, podpredsednica komisije bo obveščena o vaših stališčih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Razpravo smo zaključili. Glasovali bomo o povdne danes. Oprostite, glasovali bomo o tem v četrtek, pravi predsedujoča. O povdne. Prekinjamo zasedanje do 12. ure. Hvala lepa.